Otvaram Otvarjam e, zasedanje Evropskega parlamenta. Nadaljujemo z zasedanjem, ki smo ga prekinili včeraj zvečer. Gospe in gospodje, prva točka na dnevnem redu danes dopoledne je predstavitev se strani sveta predloga splošnega proračuna za proračunsko leto 2010. V veliko veselje in čast mi je, da lahko v naši